Veliko je znanih obrazov, pa tudi veliko novih obrazov in dobrodošljico želim novim članom odbora za ustavne zadeve. V veliko veselje mi je, da lahko skupaj pričnemo novo zakonodajno obdobje, ki bo zagotovo zelo zanimivo pozdravljam tudi sekretarjat eh, odbora za ustavne zadeve. Hvala lepa za eh, zelo dobro opravljeno delo. In vnaprej se zahvaljujem tudi že tolmačem, kajti brez njih učinkovito ne bi mogli delati. Glede na 14. člen, prvi odstavek poslovnika sem kot druga podpredsednica eh, odhajajočega predsedstva, ravno jaz tista, ki danes predsedujem eh, tej seji eh, in sicer eh, dokler ne bomo izvolili novega predsednika tega odbora. Torej, seja se pričenja in naš namen je izvolitev predsedstva odbora. Najprej bomo izvolili predsednika in potem podpredsednike v skladu z členom 204. Najprej bomo izvolili predsednika in potem podpredsednike. Naj vam povem še. Imena nadomestnikov namestnikov, ki bodo uh, sodelovali uh, pri glasovanju v imenu polnopravnih članov. V imenu skupine ILS e imamo dva namestnika. No, ko bomo glasovali, bodo v imenu ELS glasovali Pilar Ajuzo in gospa Ivana Maletič in gospa Vivian Redding nadomestili bodo gospoda Kaneteja, gospoda Broka in gospoda Šarsvolskega. Ali bo še kakšen namestnik glasoval v imenu polnopravnega člana? Ali imajo druge skupine kakšne predloge glede tega? Ne. Potem vas moram vprašati, dragi kolegi, ali imate glasovalne kartice, kaj ti potrebovali jih bomo. Če jih nimate, potem imate še čas, da vzamete nadomestno glasovalno kartico. Ne? Dobro. Nihče ni pozabil kartice, torej bomo kar pričeli z eh, glasovanjem. Najprej moramo ugotoviti, ali je kvorum dosežen, potem pa lahko glasujemo o predsedniku. No, kvorum je dosežen, sedaj pa k nominacijam. Želi katere izmed poslanskih skupin predlagati kandidata za predsednika? Gospod Čeplin? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi pozdravil vse nove člane našega odbora v imenu skupine ELS. Pa predlagam gospoda Nito Hübner za predsednico odbora AFKO. Odlično. Hvala lepa, dragi kolega. gospoda Nita Hübner, ali sprejemate to nominacijo? Ja. Ali ima še katera druga poslanska skupina eh, predlog eh, nominacije za predsednika? Ne? Torej imamo le enega kandidata, ki ga je predlagala skupina ELS. Seveda mora biti predsednik stalni član odbora in e, oddati je moral tudi izjavo o finančnih interesih. To sta dva predpogoja. Imamo torej le enega kandidata oziroma kandidatko, gospoda Nuto Hübner, in zato predlagam, kot je to v navadi, če imamo zgolj enega kandidata, da eh, predsednico potrdimo s ploskanjem. Z aplauzom. Hvala. Dobro. Hvala lepa, dragi kolegi. Čestitke gospeda Nutih Hübner, ki je bila z aplauzom izvoljena za predsednico odbora za ustavne zadeve v Evropskem parlamentu. Brez odlašanja ji prepuščam predsedniško mesto. Uh, uh, Hvala lepa za izkazano zaupanje. In kar takoj prehajam k naslednji točki na dnevnem redu, gre za izvolitev podpredsednikov. Imamo uh, štiri podpredsedniška mesta. Začela bom z prvim podpredsedniškim mestom iz uh, skupine GUE bo ta prvi podpredsednik. Kdo je vaš kandidat? Hvala lepa in čestitke za vašo izvolitev v imenu skupine GUE. Predlagam kolegico Barbaro Spinelli ki nima le imena, ki je simbol eh, evropskega združevanja, ampak eh, se tudi sama bori za eh, svoboščine in pravice. Hvala lepa. Imamo še kakšnega drugega kandidata za prvo podpredsedniško mesto? Ne. Gospod Spinelli, ali sprejemate nominacijo? Ja, hvala. Najlepša hvala. Torej imamo le eno kandidatko, ki jo lahko prav tako potrdimo z aplauzom. Hvala lepa in čestitke. Sedaj pa drugo podpredsedniško mesto. Socialisti in demokrati bodo predlagali kandidata. Mercedes Breso bo tista, ki bo predlagala kandidata. Hvala lepa, gospa predsednica, tudi v imenu S in D. Čestitke za vašo izvolitev in predlagala bi kot eh, kandidata za eh, drugo podpredsedniško mesto gospoda Sigra Ferreiro. Ali imamo še kakšnega drugega kandidata za drugega podpredsednika? Ja, gospa Spinelli že tukaj, ja. Dobro. Seveda sem naredila napako. In srame mora biti, kaj ti povedati bi morala, da so vsi izpolnili, vsi kandidati izpolnili tudi izjave o finančnih interesih. Tudi sedaj imamo le eno kandid enega kandidata, ga lahko potrdimo s ploskanjem. So, Pedro Silva Pereira. Dobrodošli. Lahko se nam pridružite. Sedaj pa tretji podpredsednik, kandidat boj skupine IKR, gospod Messner Schmidt. Ja, v veliko čast mi je, da v imenu skupine IKR e predlagam gospoda Ljustovskega kot eh, tretjega podpredsednika tega odbora. Gospod Vjezdovski, ali sprejemate ta predlog? Ali imamo še kakšnega drugega kandidata? Ne. Torej lahko kandidata potrdimo s plaskanjem. Prosim, če izrazite svojo podporo tretjemu podpredsedniku. Storjeno. Imamo še kakšen sedež? Ja, no, tudi tretji podpredsednik se nam lahko pridruži tukaj spredaj. Sedaj pa še četrti podpredsednik iz skupine ELS. Izvolite, gospod Čöpflin. Hvala lepa. Naj tudi jaz čestitam Naj vam tudi jaz čestitam za vašo izvolitev ELS. Predlaga gospoda Pavla Ranžela kot četrtega podpredsednika odbora. Hvala lepa. Pavlo, sprejemaš to nominacijo? Ja, imamo še kakšnega drugega kandidata? Ne. Potem bomo tudi tega kandidata potrdili s plaskanjem. Uh, Najlepša hvala. Paolo, če imamo še kakšen prost sedež, potem se nam lahko pridružiš. Nimamo veliko drugih točk na dnevnem redu, eh, samo še dve zadevi pod eh, temo razno. Naslednja seja, prva normalna seja tega odbora bo 22. Eh, julija popovdne. Rada bi vam povedala tudi, da imamo nekaj težav z prekrivanjem sej z drugimi odbori in eh, sekretarjat eh, si prizadeva eh, te težave odpraviti. Druga točka pa je zahteva skupine EKR. Samo prisluhnite njihovi zahtevi, ne bomo imeli razprave na to temo. Pa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 ta eh, izvolitev potekati javno in svobodno. Ne vem, zakaj se skrivamo pred javnostjo. To je eden izmed najvišjih dosežkov Evropskega parlamenta, da lahko glasujemo o predsedniku. Zato mislim, da bi morali spremeniti naš poslovnik. Če naša predsednica meni, da bi lahko še pred zasedanjem v Strasburgu kaj storili na tem področju, kaj ti eh, ta izvolitev oziroma potrditev predsednika bo potekala čez nekaj dni, potem uh, smo seveda pripravljeni sprejeti uh, morebitne predloge. Tako ne bomo imeli razprave na to temo, to je bila zgolj zahteva EKR. Sestali se bomo ponovno 22. ob 3. popovdne. Medtem pa bomo imeli še sejo koordinatorjev, ampak povedali vam bomo natančno kdaj.